Herr Präsident! Vielen Dank. Hvala lepa. Nadaljujemo z zasedanjem. Prosim, če se usedete na svoje mesta. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kakšen ogovor? Ne, tako je zapisnik sprejet. Spoštovane gospe in gospodje. Naslednja točka na našem dnevnem redu je izjava senatora profesora Marija Montija, predsednika vlade Republike Slovenije Italije, o gospodarski krizi, rasti in zaposlovanju. Gospod Monti, prisrčno vas pozdravljam v Evropskem parlamentu. Veliko čas nam je, da ste z nami. Prisrčna dobrodošljica v imenu celotnega parlamenta. Äh, Tako, sedaj pa na kratko še o postopku. Poslance opozarjam, da ne bomo imeli postopka catch the eye, pritegnite pozornost predsednika. Torej nima smisla mahati mi z belimi listki, tega ne bo. To moram povedati zato, ker imam že veliko postopkov, pritegnite pozornost predsednika za sabo in so kolegi želeli spregovoriti tudi tukaj, vendar pa žal to ni predvideno. Takoj, tako sedaj pa predajam besedo premijeju Republike Italije, profesorju Mario Montiju, ki bo govoril o gospodarski krizi, rasti in zaposlovanju. Prosim. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko čast mi je in za italijansko vlado, da sem dobil vabilo, da spregovorim Evropskemu parlamentu, da spregovorim na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Naj začnem s tem, da se zahvalim Evropskemu parlamentu. Nekoliko čusten sem danes tukaj. Spomnim se ko sem prvič bil na sestanku z Evropskim parlamentom. To je bilo januarja leta 1995. Imeli smo zaslišanje, šlo je za potrditev, mojo potrditev kot člana komisije. In potem je bil deset let parlament moj glavni partner. In videl sem, kako se razvija in raste evropsko demokratično življenje tukaj, v tej dvorani, pa tudi v dvorani v Bruslju. To sem videl tudi pri komisiji. Vedno se mi je zdelo, da je pomembno biti član komisije. Rad bi pozdravil vse člane komisije, ki so tukaj. Vedno se mi je zdelo, da je parlament ključni zaveznik pri zagonu evropskega projekta danes pa sem prvič v klopeh sveta v tej dvorani. In odgovoren sem za politiko ene od držav članic. Naj povem, da se mi zdi, da je odgovornost, ki jo imam do Italije in ki jo imam kot italijan do Evropske unije, da sta to ena in ista stvar ho visto troppe volte da Bruxelles come commissario. Prepogosto sem v Bruslju kot komisar videl, videl nacionalne vlade, ki so s prstom kazali, kazale na evropske institucije. Ko je šlo zadev postopka odločanja v Evropski uniji in Sam sem si rekel, da ne bom nikoli uporabljal takšnih eh, trikov v Evropski uniji. In vedno sem razlagal italijanskim sodržavljanom v parlamentu in drugot, kako pomembno je žrtvovati se za pomembne reforme, ki jih morajo sedaj sprejeti italijanski državljani. To ni nekaj, kar jim nalaga Evropa. Te reforme so potrebne za to, da bi izboljšali gospodarsko, družbeno in državljansko življenje Italije. In to je v interesu vseh italijanov. Da, to so priporočila, ki prihajajo iz Italije, vendar pa tega ne, zato ne smemo kriviti Evropske unije. Nosimo veliko odgovornost ko smo na čelu države, ki ima surovino, ki postaja vedno bolj redka. In eh, javno mnenje še vedno podpira evropski projekt. Ne, želim se odreči temu. To želim gojiti še naprej. In zato želim nadaljevati previdno. Želim prepričati državljane z osebinskimi argumenti. In ne želim govoriti o pogojih, ki jih nalaga Evropa. Zato sem pozval predsednike vlad drugih držav članic, da naj sprejmejo podoben pristop k tej skupni konstrukciji. Italija dragi predsednik in spoštovane poslanke in poslanci, je na težavni poti, da bi našli izhod iz krize. Počasi, ampak ustrajno, nam uspeva iskati pot iz krize. Če tega ne bi storili, bi se lahko žarišča krize razširila po celotnem evroobmočju. Sedaj smo sprejeli vse potrebne ukrepe, kar se konsolidacije proračuna in strukturnih reform tiče. Naj vas spomnim, da je moj predhodnik, premijer Berlusconi, se zavezal že lani poleti šlo je za zavezo, da bo zagotovil uravnovešen proračun v Italiji do leta 2013, torej pred, nekaj let pred drugimi državami članicami. To je bila obveza, ki v nujnih razmerah. Moja vlada se tega drži. Nismo prosili za kakšne spremembe, čeprav je to zelo težko dosegljivo. Čeprav to pomeni, leta bomo morali plačevati petostotne obrestne mere. Kljub temu smo zavezani, da bomo uravno težili, uravno veseli knjige, kar se da računa, kar se da hitro. Prav tako smo odločeni pri dogovoru, ki ga imamo med vlado in parlamentom, temu, da bomo izvedli strukturne reforme, ki se nam zdijo potrebne. Seveda, bo Italija, ko skuša utrditi svoj položaj in veliko je potrebno postoriti, vendar pa sem opogumljen, ker vidim, kaj se dogaja. Italija, ki bo išla iz krize, ne bo zgolj pasivno izvajala političnih smernic Evropske unije. Ne, Italija želi biti gonilna sila pri določanju teh smernic. Odigrali bomo vlogo, ki pritiče eni večjih držav v Evropski uniji, eni ustanovnih članic in eni največjih gospodarstv v Evropski uniji. V tem duhu sem sprejel povabilo nemške kanclerke in francoskega predsednika, da na Italija tesno sodeluje. In od samih začetkov naših sestankov sem vedno izpostavljal prispevek Italije, ki ga želimo prinesti. Želimo se osredotočiti na metodo skupnosti. Prav tako prepoznavamo prednostne naloge evropskih institucij. Želimo si pregledati vse možnosti za gradnjo mostov, namesto tega, da bi širili razkorak, še prav posebno med tistimi državami, ki niso trenutno v evroobmočju. In še prav posebno pri tistih državah, ki si sploh ne želijo postati del evromočja. Mislim, da mora Evropska unija ostati vključujoča in ne izključujoča. Gospod predsednik, glede na specifično temo, o kateri se pogovarjamo, gre za gospodarsko krizo, rast in zaposlovanje, naj povem nekaj o tem, kaj se mi zdi največje tveganje v tej fazi evropskega projekta. evro, je bila drzna odločitev, najdrznejša v evropski zgodovini do sedaj. Veliko si lahko dovolimo, ne smemo pa si dovoliti, da bi sedaj prišlo do razkola. In to tveganje obstaja. Mislim in upam, da bomo uspeli najti rešitve za krizo v Evropi evrov moč. Mislim, da je to na dosegu roke. Vendar pa, po mojem, se moramo osredotočiti tudi na to, da bomo ponovno našli skupnostni duh, da smo vsi del enega projekta. Kriza v evromoču je povzročila veliko zamer, povzročila in oblikovala veliko stereotipov in je razdelila evropejce. Razdelila nas je v srednjeevropske države in druge države. Sedaj moramo jasno reči ne kakršnikoli taki razliki. Sem predstavnik države, ki je geografsko periferna država. S to geografsko konotacijo nimam težav, vendar pa moram istočasno tudi reči, da so tiste države, ki so v centru in Italija je bila, če si pogledamo geopolitično in zdaj govorim o Nemčiji in Franciji, da sta ti državi oblikovali pakt za stabilnost in rast. In sedaj se vračamo na leto 2003. takrat smo predsedovali svetu ECOFIN in ti dve državi sta uveljavili svoj politični vpliv in sta potem v bistvu kršili mehanizem za sankcije in to prepoznavajo voditelji tako v Nemčiji kot v Franciji sedaj. In sedaj ne želim klevetati svojih kolegov nemške kanclerke in francoskega predsednika. Dejstvo je, da je proračunsko disciplino izpodkopalo ravno to, da so to bile ravno tiste države, ki so si zadale to proračunsko disciplino. To je bilo dobro. Ne pozabimo torej, da je odgovornost tako v središču kot na periferiji. Veliko držav na periferiji, tudi Italiji, ki jo predstavljam danes. ima precejšno proračunsko nedisciplino. Vendar pa v Evropski uniji ni dobrih in zlih. Vsi moramo biti odgovorni za zadeve, ki so se zgodile v preteklosti in za to, kako bodo stvari izgledale v prihodnje. v bistvu je minilo težkih osem let, ker je bila komisija gonilna sila in vesel sem, da lahko izpostavim vlogo te velike institucije, ki je gonilo za Evropsko unijo. Parlament je v zadnjih letih odigral pomembno vlogo, še pomembnejšo. Torej, imeli smo osem težkih let za te institucije da so si pridobile verodostojnost pri paktu stabilnosti in rasti. In rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu, še prav posebno za šesterček. To je nekaj, kar zagotavlja verodostojnost v smislu discipline. To je več, kot je najprej nameraval storiti svet. realno gledano. Je to zdaj zgodovinski trenutek in eh, parlament je bil nediscipliniran, kar se izvršne veje oblasti tiče. To morda velja na nacionalni ravni, vendar pa na evropski ne. Evropski parlament je bil zelo discipliniran, kar se opravljanja svojega dela tiče. mislim, da to ni pravi trenutek za to, da bi kar pospravili vprašanje finančne discipline. Ne, mislim, da moramo govoriti o tem in govoriti tudi o rasti in zaposlovanju. In to je seveda pomembno tudi za vsakodnevno življenje naših držav članic. Kabinet v Rimu je moral včeraj sprejeti težko odločitev, nepopularno. Namreč, da ne bomo podali finančnih garancij veličastvenemu projektu, da bi gostili olimpijske igre leta 2020 v Rimu. To je povzročilo veliko nezadovoljstva, še prav posebno v Rimu. Vendar pa naš argument In zdi se mi, da je italijansko javno mnenje razumelo sporočilo, da se pač Italija mora osredotočiti zaradi lastnega interesa in interesa Evrope. In mimo grede, prejšnji teden v Washingtonu v ZDA sem videl, kako pozitivna je evropska gospodarska stabilnost globalno gledano. V tem trenutku je torej vsaka gesta, ki kaže na to, da prelagamo odgovornost na prihodnost nekaj, čemu se moramo izogniti. Pogosto se izogibamo, smo se izogibali odgovornosti v preteklosti, v veliko državah članicah in smo želeli obremeniti prihodne generacije z bremenom današnjih generacij. Mislim, da bomo imeli še priložnosti za velike dogodke v Italiji. Imeli smo jih že v preteklosti. In spet moram povdariti, da je Italija veliko prispevala k kulturi, športu in na drugih področjih s temi dogodki. Mislim, da moramo poslati sporočilo, da proračunska disciplina ni samo nekaj, kar bomo na hitro odpravili. Ne, to je nekaj, kar bomo skušali zagotoviti tudi v prihodnje. Gospod predsednik, v Evropskem svetu se Italija vedno bolj osredotoča na rast. In sicer še prav posebno zato, ker počnemo vse, kar je potrebno na področju proračunske discipline. 30. januarja je Evropski svet že veliko povedal o rasti. Marca bo o tem še govora. Vem tudi, da Evropski parlament svojimi predlogi z izvajanjem različnih projektov to tudi izvaja v vsakdanjem življenju. Vem, da se parlament zelo osredotoča na rast. Parlament je na primer v Evropskem svetu dosegel to, da smo ugotovili, da je večjo potrebo potrebno nameniti rasti, kar se ciljev gospodarske politike tiče. In to je možno, ne da bi podvomili o finančni disciplini. Začeti se moramo osredotočati na nekaj najpomembnejših zadev. Naprimer, enotni trg mora veliko še pridodati, krasti. Komisar Barnier je bil eden ključnih dejavnikov pri sprejemanju nedavne zakonodaje. Gre za akt o enotnem trgu. Ta prinaša veliko potencijala. In v Evropskem svetu se Italija bori za to, da bodo besede postala dejanja, da bomo pospešili tempo in da bodo voditelji držav članic jasno povedali, da je to tisto, na kar se osredotočajo. Da enotni trg ne bo samo neka siva eh, masa pravil in uredb. Ne, to je gonilna sila integracije in želimo si, da bi to razvijali bolj intenzivno. Naj ponovim še nekaj, kar sem že rekel na Evropskem svetu. Fiskalni učinek je velik. In eh, dobro je, da smo okrepili našo finančno disciplino. Vendar pa mar ne bi morali postoriti še nekoliko več glede gospodarske integracije, tudi kar se enotnega trga tiče. Prav je, da imamo sedaj odločne mehanizme s sankcijami glede proračunske discipline in da država članica, ki bo kršila pravila na notnem trgu, ne bo mogla nadaljevati s temi kršitvami še 4-5 let. Da ne bomo imeli predolgega postopka, preden bo lahko država potem dana na sodišče. To so prevelike omejitve tako ne bi delovali ustrezno. In tako ne moremo nadzorovati sistema v evromoče. Potrebno se je sedaj osredotočiti na proračunsko disciplino in na monetarno unijo. Vendar pa, po drugi strani, se moramo veliko bolj osredotočiti na ekonomsko unijo. To so temeli monetarne unije. In zato moramo vsi stekniti glave in se bolj osredotočiti na to kar se tiče rasti. Zaključil bom in vem, da je čas v parlamentu veliko bolj strogo odmerjen, bolj kot v drugih forumih za javno razpravo. To spet kaže, da ste zelo osredotočeni na disciplino, gospod predsednik. Obveznice za stabilnost. Thank you. ki ste jih z veliko večino podprli v Evropskem parlamentu. To sem zagovarjal tudi druge. Nikoli pa se mi to ni zdel potencijalni instrument za proračunsko nedisciplino. To je urodje za to, da bomo bolje integrirali finančne trge. In to je urodje, ki, če se ga ustrezno uporablja in če uporabimo smernice zelene knjige komisije in resolucije Evropskega parlamenta, lahko nudi velik prispevek k temu, da bomo zagotovili, da so finančni trgi bolj disciplinirani. Predvsem, kar se tiče odnosa do javnega proračuna. To so instrumenti, ki jih lahko dobro uporabimo. Če katera država članica meni, da bi jih morali uporabiti že prej ali da bi jih morali še bolj razviti, moramo tudi to upoštevati. Seveda je pomembno se poglobiti v celotno zadevo, vendar pa nekoč bomo dosegli to, kar želimo. In razmisliti moramo o tem, ali so ukrepi, ki jih imamo za javne in zasebne investicije, taki, kot morajo biti odlično je, da sedaj uvajamo zlato pravilo. Vendar pa sam termin eh, zlato pravilo mi ni všeč. Disciplina je pomembna, vendar pa v nemški gospodarski kulturi je zlato pravilo uveljavilo to, da javni dolg lahko obstaja, vendar pa do določene meje. To pomeni, da lahko potem financiramo z dolgom nastajanje kapitala. Ko bomo izvedli velike spremembe, ki smo jih dosegli zahvaljujoč Nemčiji, ko bomo spremenili način razmišljanja glede discipline, bo Evropa lahko porabila druge instrumente za rast, kot je tudi ta. In še zadnja točka. Nimam veliko časa za to. Naj spregovorim o členu, ki se je pojavil danes eh, dopoledne v nemškem, italijanskem in francoskem tisku. Gospa Silvin Goulart strinjam se z njo, da nam ne uspeva v tem trenutku, vendar pa moramo stremeti k integraciji. In seveda si ne, se ne želimo odreči demokraciji. Kako torej združiti demokracijo in integracijo? Mislim, da je to možno storiti. Seveda. of course, of course, uh, seveda bi samo zelo površinska kultura lahko menila, that, uh, might, uh, might, uh, might da bi morda naivno lahko menili, da integracija pomeni super državo. Eh, Velika večina v italijanskem parlamentu, gospod predsednik, se pravičujem, če me je nekoliko prezela strast, ko govorimo o evropske integracije. Integrazione europea, che non significa affatto e superstate, ma significa... Evropska integracija gotovo ne pomeni super države. To pomeni nadrevanja načela subsidijarnosti in potrebno je to združiti z načelom demokracije. In danes lahko vidimo, kaj se lahko zgodi, če določene države članice menijo, da se integracija dogaja na račun demokracije. Torej, raje, kot da bi izumili kolo, moramo uporabiti obstoječe institucije. Vem, da to veste. V Evropi postavljamo obstaja institucija, ki jo neposredno volijo evropski državljani, to je Evropski parlament in ta institucija ima veliko vpliv na življenje v skupnosti. Sam sem bil član Evropske komisije in lahko vam zagotovim, da je parlamentarni nadzor še kako živ v evropskem sistemu. Zato mislim, da če bomo še naprej razvijali dožnosti in funkcije Evropskega parlamenta, jih je potrebno združiti z drugimi instrumenti. To je zelo pomembno, to je institucija skupnosti. Svet je tudi pomemben, vendar pa svet je združenje držav članic. Tudi komisija je takšno telo. Jean Monnet je to ustvaril. Mislim, da lahko inštitucije bolje uskladimo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Gospod premijer Monti, hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospod premijer, omenili ste članek, ki ste ga danes objavili s kolegico Gudar. Mislim, da se lahko obema zahvalim za ta članek. Mislim, da se bodo kolegice in kolegi strinjali s tem. In čisto na ključe je, da je članek izšel prav danes. Sedaj pa v imenu skupine ALS, gospod Jozef Dol za pet minut. Gospod ministerski predsednik Republike Italije, dragi Mario Monti, dragi kolega, vemo, da se mora Evropa ponovno znajti na poti razvoja in da se mora nekako deblokirati iz te slepe ulice. Gospodarske reforme, ki ste jih upeljali v vaši državi, bodo za zgled številnim. Res je, da boste imeli hudo nalogo, ker pred vami ni bilo izpeljanih veliko reform, prejšnja vlada se jih ni ravno lotevala po tekočem traku. In vendar imate pred seboj nekaj pomembnih zastavljenih ciljev tudi v zvezi z spodbujanjem konkurenčnosti, ustvarjanjem novih delovnih mest, eh, z ustvarjanjem tako imenovane nove flexicurity ali prožne varnosti. Videti je, da ste krenili po bolj dinamični poti vaš boj proti goljufiji in za boljšo davčno preglednost je nekaj, kar bo prav gotovo omogočilo zmanjšanje davčnega bremena, ki teži Italijane. Tako da mislim, da boste dejansko lahko služili za svetav zgled preostali Evropi. Vendar, če hočemo imeti večjo gospodarsko rast, potrebujemo naklonjeno politično razpoloženje, potrebujemo vzdušje, ki bo dejansko ustvarjalo spodbude in ne samo prazne sanje za naše državljane. Zato bo treba poskrbeti za razvoj gospodarstva, ki bo bolj konkurenčen, zato pa potrebujemo neizogibne reforme. Italijansko gospodarstvo, kot v večini drugih evropskih držav, je dejansko bilo dovolj močno v preteklosti, ker je temeljilo na realnih osnovah. Gospod Monti, vi boste še nadalje optimizirali te zmogljivosti in tudi mi moramo storiti isto v naših drugih državah članicah ter se zgledovati po tisti, ki znajo to bolje od nas. Sami ste rekli, da moramo poskrbeti za boljšo izkoriščanje virov, ki so sedaj premalo izkoriščeni. Imamo milijone evropejcev, še zlasti mladih, ki niso zaposleni in pozabljamo na nje kot na neizkoriščen potencial. Dragi gospod Mario Monti, mislim, da boste sami služili za zgled kot vodja vaše vlade, da boste potrebeli za ustrezno javno porabo in ustrezne naložbe. Tudi sami ste že dejali, da ni dovolj samo investirati, da se doseže trajnostni razvoj. Včasih je Žak Delor znal reči, da skupni trg, notranji trg, ni nekaj, v kar se zaljubimo na prvi pogled, temveč prideš časoma, ko se zavemo njegovega pomena za širitev evropskega prostora, ko vidimo, da to ustvarja boljšo prihodnost za vse, več delovnih mest, je pa vsekakor treba poskrbeti za večjo finančno, fiskalno disciplino držav člani, da se moramo vsi zavedati pomena notranjega trga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 sicer nekaj, o čemer govorimo že zelo dolgo, od leta 1993, pa še vedno ne vidimo, da bi v resnici obstajal. Prav tako eh, vemo, da ni vse odvisno od tako imenovanega francosko-nemškega motorja, tudi druge države članice morajo podati svoje tvorne predloge in protipredloge. Zato se vam zahvaljujem za vašo odločenost in za vašo predanost evropskim integracijam skupaj z evropskim parlamentom. Veste, gospod Monti, da bomo samo skupnim sodelovanjem, z medvladnim sodelovanjem lahko storili eh, korak naprej, da si ne bomo privoščili spet koraka nazaj, kot smo bili priča nedavno. In zato vas prosim, da še nadalje ustrajate na tem, da se zadeve rešujo z demokratičnim pristopom, da ne govorimo samo o ožjih medvladnih dogovorih, potrebujemo skupno evropsko politiko in drug drugemu moramo biti zavezniki. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov gospod Svoboda, šest minut. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod premije, dobrodošli. V imenu celotne skupine socialnih demokratov vas pozdravljam. Lepo je, da ste tukaj. Videti je, kot da bi vas izbral Evropski parlament, ampak mi bi dejansko eh, volili vas po tem govoru, ki ste ga danes predstavili tukaj. Vidimo, da imamo močnega evropejca tukaj med nami. Naša pričakovanja so zelo visoka, ne le v Italiji, v celi Evropi. Ne govorim samo o tukaj prisotnih, temveč o ljudeh nasploh, o javnosti. Vemo, da je treba gospodarsko rast preplesti s fiskalno disciplino. In fiskalna disciplina je tisto, kar nas bo vodilo k večji gospodarski rasti, k boljšemu zaposlovanju. In lahko imamo različne oblike integracij in dogovorov, vendar je treba preiti od besed dejanjem. Naj eh, povem nekaj besed. Eh, o tem, kar je povedal gospod Sarkozy o srečanju G20, pravi, trdno smo prepričani, da mora biti zaposlovanje v sami srči, ki politiki bodo poskrbeli za gospodarsko rast in ki bodo poskrbeli za uravnoteženo trajnostno prihodnost. Veliko besed, veliko imamo citatov. Kje pa so dejanja? Kaj se da s temi obveznicami za stabilnost? Imamo različne politike rasti, ni pa dovolj dejanj. In kot drugo, vi ste gospod ministrski predsednik, govorimo o socialni Evropi, imamo spet eh, izjave, ki prihajajo z G20, Vemo, da je pomembno vlagati sredstva v socialno varnost v vseh naših eh, državah. Prepričani smo, da je socialni dialog zelo pomemben. Danes pa vidimo, kako je socialni dialog povsem po na kolenih. Naprimer v Grči nobenega socialnega dialoga ni, nobenih socialnih partnerjev ni, samo zakoni in pika. In sedaj se spet vrnemo na vprašanje demokracije. Kako doseči rast, ustrezno socialno politiko? Vse to mora iti z roko visoko roki. In potem še beseda o davkih. V socialni Evropi moramo imeti tudi pošten in pravičen sistem plačevanja davkov. In G20 znova pravi, predani smo temu, da bomo začitili javne finance znotraj globalnega finančnega sistema in nikjer ne vidimo dejanj. Spet ne govorimo ničesar o davčnih zatočiščih, ničesar ne povemo o ustrezni zakonski ureditvi. Kaj bodo rekli reveži, ko vidijo vse bogataše, ki gredo v Švico, medtem ko morajo reveži plačevati više davke na svoje že tako mehne in vedno znova znižane plače? No, potem davki na finančne transakcije, ki so zelo pomembne. Odlično, to se dobro sliši, ampak kako se bomo izognili izogibanju plačevanja davkov? Sprejemamo kot dejstvo, da bogataši hodijo na Bahame in drugam, po drugi strani pa imamo zelo restriktivno zakonodajo. Strinjam se z vami, kot sem rekel že prej, eh, lahko stopim celo korak naprej. Potrebujemo raztočo Evropo, Evropo z več delovnimi mesti, z manj brezposelnimi, socialno Evropo s poštenim davčnim sistemom in taka fiskalna konsolidacija je nekaj, kar lahko sprejmemo. Eh, No, imamo tudi evropske institucije, ki prispevajo k našemu konceptu razvoja in rasti. Potem imamo tu še Evropsko banko, investicijsko banko. Zakaj ji ne damo več možnosti, da bi nudila kredite manjšim in srednjim podjetjem, novim industrijam? S tem se lahko ustvarja nova rast. In potem sem se zadnjič srečal s gospodom Dragem v ponedeljek, ki pravzaprav dobro upravlja svoje delo in zato bi rad podprl tudi vse vas, ki si prizadevate pri Evropski centralni banki. Delajte še naprej, prizadevajte si, da bomo imeli novo Evropo za prihodne generacije. Mislim, da če bomo sedaj sestavili prizadevanja dveh močnih italijanov, Dragija in Montija, da morda lahko upamo v boljšo prihodnost Evrope. No, bomo videli. Bomo videli, Marijo, upajmo. In še zadnja zadeva, gospod ministerski predsednik, popolnoma prav imate, ko pravite, da se demokracija in združevanje lahko odvijata z roko v roki. Vendar ne moremo govoriti samo o tem, kako se nekateri pridobivajo moč v vrstah sveta. Nekateri mislijo, da so z Lizbonsko pogodbo postali zmagovalci, drugi, da so izgubili. Vem, da Lizbonska pogodba ni bila najbolj priljubljena vsem vladam in eh, ministerskim predsednikom, ampak prepričan sem, da boste vi z vašim videnjem demokracije dovolili tudi Evropskemu parlamentu, da bo del te demokracije in da ne bo tako kot pri fiskalnem sporazumu, ko smo morali dobesedno izsiliti prisotnost nekaterih ključnih dejavnikov, da so prišli sem, da smo se lahko z njimi pogovorili. In ni samo komisija tista, ki lahko upravlja z demokracijo moramo doseči, da se zadeve odvijajo v dogovoru, da se ne bo končalo tako kot v Grčiji. Potrebna je davčna odgovornost, fiskalna disciplina sama po sebi ni dovolj za stabilnost. Veliko upanja imamo, da boste uresničili svoje cilje delate v smeri močne Italije in močne Evrope in to potrebujemo tudi mi. Potrebujemo Italijo kot ustanovno članico te Evropske unije, da bo še nadalje zdrava, da bo zaposlovala svoje državljane in da bo imela močno socialno politiko. To vse lahko dosežete tudi z našo podporo. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa v imenu liberalcev, gospod Verhofstadt. Karo prezidente, karo Mario. Uh, noi del Hvala lepa, gospod predsednik. Moja skupina in skupina Spinelli smo zelo zadovoljni, da ste postali italijanski premije. Mislim, da upravljate izjemno dobro delo kajti v nekaj tednih ste poskrbeli, da je Italija spet na pravi poti. Sprejeli ste zelo dolgosežne strukturne reforme, ki so pomembne in potrebne za Evropo in za Italijo in končno imamo v Evropskem svetu pravega federalista, prijatelji in prijateljice. In Italijan, Dobro, ne bom nadaljeval v italijanščini. No, Bolj se spoznam na italijansko vino kot na italijanščino, ampak kakorkoli že. Gospod premijer, gospod Mario, mislim, da sedaj potrebujete od parlamenta in od kolegov v svetu nekaj drugega. Potrebujete podporo, moralno podporo, ampak tudi konkretno podporo, podporo sveta in parlamenta gre predvsem za načrt, da bi znižali obrestne mere za vse v Evropi. Kolegice in kolegi, danes moramo vedeti, da je v Italiji tako, da Italija tudi po izvedbi reform plačuje trikrat više obrestne mere kot Nemčija. 1,9 v Nemčiji, 5,7 odstotkov za Italijo. To se ne more nadaljevati, če želimo rešiti eurokrizo. Kaj lahko storimo? Uvedemo lahko ta reševalni sklad, to je nemška zamisel, zato je torej dobra zamisel. 2,3 trilijone evrov naj bi uvedli za skupen prevzem dolga na 60 odstotkov. To bi lahko pomagalo ne samo Italiji, ampak tudi drugim državam, naprimer Nemčiji. Gospod Monti, vedeti morate, da je parlament samo pred dvema tednama zahteval v resoluciji, da se ustvari tak sklad in mislim, da večina v parlamentu podpira zamisel, da bi to povezali z, z dvojčkom, o katerem trenutno razpravljamo. Mislim, da Evropska centralna banka ne more v neskončnost početi to, kar počnejo sedaj, da zagotavljajo nova finančna sredstva vsake dva ali tri mesece. Mislim tudi, da je nekaj zelo jasno, to ste nakazali tudi vi, Namreč skupni trg obveznic in kako je povedal gospod Monti, to je zelo pomembno sporočilo. Namreč oblikovati ne smemo samo solidarnosti, ampak zagotoviti moramo pravi instrument za to, da bomo zagotovili disciplino v svojem monetarnem sistemu. To je bolj strukturirana rešitev kot to, kar počnemo sedaj. Že, že en trilijon evrov smo ubrizgali v gospodarstvo. Francija, Britanija in morda jutri Nemčija bodo kmalo morda imeli slabšo bonitetno oceno. Tisoči državljanov živijo v težkih razmerah, zato mislim, da je sedaj čas, da uvedemo strukturno rešitev in da poskrbimo, da ne bodo plačali samo davkoplačevalci, ampak tudi lasniki obveznic in finančniki. In, gospod predsednik, na koncu še nekaj. Italija ni Grčija. Grčija si mora pogledati dogodke v Italiji. Tudi Grčija potrebuje strukturne reforme, Grčija mora zmanjšati javni sektor, Grčija mora preoblikovati svoj politični sistem. Gospodu Montiju sem to že povedal in morda bi potem, ko bo zaključil svoje delo v Italiji, odšel v Grčijo. Lahko bi bil odličen leteči premije za celotno Evropo in reševal težave, kjer se pojavijo. Hvala, Marijo. Hvala lepa, gospod Ferhofstad v italijanščini. Sedaj pa v imenu zelenih, gospa Harms. Predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Prav tako v italijanščini. Bon. Spoštovani gospod Monti, vseeno bom govorila nemško. Svojim govorom in ne samo s člankom, ki ste ga napisali skupaj z gospod Gular, z svojim govorom mislim, da ste jasno povedali dvoje. Prvič, vi ste tisti, ki lahko italijansko politiko po zelo težkem obdobju znova civilizira. Nam ste dali signal, da ste morda eden tistih močnih mož, ki bi lahko prispevali k temu, da bo tudi evropska politika civilizirana v prihodnosti. Kaj ti, če povem čisto odkrito, mislim, da gre prav za to. Vaš govor sem zelo natančno poslušala pri nekaterih mestih sem menila, to je zelo dobro, ampak ali ne bi morda mogel biti še bolj jasen, ali ne bi mogel nekoliko bolj jasno povedati, kakšne so težave. Številke v Italiji je pravkar omenil gospod Verhofstadt. Italija, Španija, Portugalska, Irska, to so samo nekatere od držav, kjer imajo ljudi. Yep. Eh, velike pomisleke in jih je zelo strah, ko poslušajo poročila iz Grčije. Neprestano govorimo, da Italija ni Grčija, Španija, Portugalska, Irska, to so druge države, ampak vsi vemo, da kriza nikakor ni pod nadzorom. Kriza se lahko razširi. Vi ste že zelo dolgo uh, vključeni v poslovanje, v finančni sektor tam ste postali veliki, tako rekoč, in zato sem vam želela zastaviti določene vprašanja, za katera želim, da mi date bolj jasne odgovore. Prvič, če si sedaj pogledate Grčijo in rečete, da moramo izvajati vključujočo politiko, Evropa mora ostati skupaj. Zanima me, ali menite, da lahko z krizno politiko, kakršna je sedaj v Grčiji, da smo s takšno politiko na pravi poti? Ne vem, ali lahko odgovorite tukaj, da Nele Kröz, komisarka, je včeraj dejala, da ne bi bila nobena drama, nič dramatičnega, če bi Grčija izpadla iz evroobmočja. Mislim, da je nevarno, če kar tako izrečemo takšne banalnosti in neumnosti. Drugič, govorili ste o disciplini, o proračunski disciplini. Zanima me naslednje. Vi ste tisti, ki naj bi rešil Italijo. Zanima me, ali menite, da je modro in da je proračunsko smiselno, da samo krčimo. To se sedaj dogaja v Grčiji. Samo krčimo, samo uvajamo vrčevalne ukrepe. Ali lahko tako uravnovesimo proračun med izdatki in prejemki, ali lahko samo z vrčevalnimi ukrepi uspemo. Ne glede na to, da uvajajo toliko vrčevalnih ukrepov, gre ljudem najrevnejšim v državi vedno slabše. Zanima me, ali je po vašem mnenju to pot iz krize, ali je to perspektiva, s katero lahko rešimo državo iz krize. Prihajate tudi iz bančnega sektorja, zato vas prosim, da mi pojasnite naslednje. Zakaj smo se odločili reči, da so velike banke prevelike, da bi lahko propadle. Zakaj jih vedno ščitimo, ne glede na to, da imajo toliko pomanjkljivosti, ki so očitne? Države, ki so v krizi, temu vedno manj zaupajo. Države imajo izdatke in načrte za mnogo niže zneske, kot ima denarja dejansko na voljo in ne razmišljamo o tem, zakaj obstaja ta razlika. Tega nisem nikoli razumela. Vem, da ste se v Italiji začeli ukvarjati s tem, da se borite proti izogibanju plačevanju, plačevanja davkov. Tudi sami ste organizirali eh, raziskavo, tudi vaša Akcija v Kurtini Dampeco je zelo dobra, ampak ali ste pripravljeni, da bi na evropski ravni sprejeli sporazum, da nikoli ne bomo več dopustili tega, da v takšnih razmerah dopustimo možnost, da ljudje ne plačujejo davkov. Skoraj 300 milijonov evrov vsako leto izgubimo. Predsednik prekinja govornico. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo še en stavek na koncu, gospod Monti. Samo še en stavek. Kar zadeva premijeje v kriznih državah, ste v zelo posebnem položaju. Namreč, po vsej Evropi vas spoštujejo. Ste oseba, ki ima zelo veliko izkušenj, bili ste tudi komisar. Zato imate zelo veliko odgovornost za prihodnost postopanja v kriznih državah in mislim, da morate biti na to pozorni. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj v imenu evropskih konzervativcev gospod Kalanen. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Še en zelo pomemben Monti, namreč Monti Python, nam je povedal, da moramo vedno gledati na življenje svetle plati. Čeprav so gospodarske novice zelo žalostne, vseeno obstaja razlog ali dva, da bi Italija bila vesela. In tukaj se strinjam z gospodom Ferhofstatom. Namreč, Italija seveda ni Grčija. Vseeno je proračun zelo slabo upravljen, imeli so presežek, sedaj pa imajo zelo velik primankljaj. To se je zgodilo samo v desetletju. Zdi se, da trgi spoštujejo. Eh, vaše vodstvo, gospod premije. Eh, obrestne mere za desetletne obveznice so skoraj znosne, delno zahvaljujoč vašim reformam, ampak v večini gre zahvala Evropske centralne banke, ki vam je zagotovila nekaj časa. Fiskalna konsolidacija in gospodarske reforme v Italiji bi mogoče lahko delovale, ampak v Grčiji prav gotovo ne. Urejen bankrot in izhod iz evroobmočja je morda slaba novica za Angelo Merkel, ampak za evroobmočje in za Evropsko unijo v celoti bi to bila najboljša slaba možnost. Če smo v krizi, se ne smemo izolirati, tako ne bomo rešili svojih pomankljivosti. Odgovor je, kakor smo slišali, rast. Političnih izjav, ki zahtevajo rast in delovna mesta, nam ne manjka, ampak bodimo pošteni, zaenkrat ni uspelo še nikomor posvečamo se bolj lepim in visokoletečim besedam in temu, da bi vsi bili zadovoljni, vse skupaj pa temelji na premisi, da politiki lahko ustvarjajo delovna mesta. To je birokratsko stališče, zaradi katerega smo se sploh znašli v tem položaju. Sveda, se en politični dokument dejansko izvaja, to je namreč dokument eh, gospoda Montija o skupnem in enotnem trgu, to podpira gospod eh, Malcolm Hava. Ampak problem, s katerim se srečujemo v Evropi, je ta, da konkurenco spodkopava pogled na harmonizacijo namesto na liberalizacijo. Poglejmo si samo za politiko zaposlovanja v Evropi in videli bomo, kako grozovit učinek ima to na gospodarstva. Enotni trg lahko zagotovi bolj liberalna in prožna gospodarstva povsod po Evropi. Odgovor ni več harmonizacije, več pravil, več birokracije in prav gotovo ne več Evrope. Po mojem mnenju je odgovor boljša Evropa, Evropa liberalizacije in Evropa konkurence. Gospod Monti, ste premije Italije. In če že govorimo o, o demokraciji, morate sprejeti, da vas m, mm, ni izvolilo italijansko ljudstvo, čeprav vas je izvolil italijanski, prem, eh, italijanski prem parlament. Ampak vi morate podpirati liberalizacijo ne samo v Italiji, ampak tudi drugod po Evropi. Če vam bo to uspelo, če vam bo uspela ta zelo težka naloga, potem imate podporo moje skupine in celotne Evrope. Hvala. Hvala lepa, gospod Kellen. Sedaj pa v imenu skupine GUE, gospod Le Irjak. Merci, monsieur le président, monsieur le président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 Eh, disciplina pa vedno za ljudi, ne pa za finančnike, tako v Grčiji kot druge. Ampak vačevanje je lahko uh, eh, smrtonosni strup, saj ne omogoča niti uravnotešenja javnih računov, niti gospodarskega zagona. Kaj ti pomeni žrtovanje eh, plač socialne uh, varnosti? Govorili ste o demokraciji in rekli ste, da govorite o imenu demokracije. Kako morate to reči, ko sami uničujete Eh, italijanski kodeks eh, dela. In eh, sedaj se zahteva, da se več ne pogajate o pogodbah po posameznih branžah. Kakšna demokracija je to, če trojka vodi neko državo? Kajti, kakšna demokracija je to, če najdemo samo besede nadzor, disciplina in kazni za tiste, ki ne spoštujejo norm? varčevanje. Kakšna je to demokracija? Niso to pogodbe, ki se delajo danes za eh, rast in za poslovanje. In v imenu skupine GUE vam eh, dajemo nekaj predlogom za eh, rast in za zaposlovanje. Vzpostavitev evropske minimalne plače in minimalnega dohodka. To je že izglasoval ta parlament. Potem varovanje javnega zdravstvenega varstva oziroma eh, Eh, sistemov letega in eh, konec eh, fiskalnega in socialnega dampega in pa obdavčenje kapitala na isti ravni, kot pa je obdavčenje dela. Prava FTT in pa boj proti nelegalni obravnavi in proti oviranju socialnega napredka. Na potrebujemo veliko dela za zagon industrijske eh, proizvodnje, za izobraževanje. To bi bilo mogoče z ustanovitvijo sklada za razvoj in eh, eh, človeške vire, v povezavi z Evropsko centralno banko. Evropska centralna banka bi morala kupiti del ali vs dolg eh, težav v državah in bi morala zagotavljati kredite po eno obrestni meri direktno državam. In ne, odgo eh, ne odgovarjajte mi, eh, gospod predsednik sveta, da vam to prepoveduje pogodbe. Trenutno delujete proti ljudem in proti demokraciji. Hvala lepa. Ja, Rik. Najlepša hvala, gospod Lijerik. Za skupino EFD ima besedo gospod Speroni. Presidente Monti, le indubjamento na gre. Gospod predsednik Monti, očitno imate veliko finančnega znanja in to znanje ste si nabrali v akademskih krogih, v omejenih krogih, kot je Middleberg in na, na sestankih eh, finančnikov in tako ni presenetljivo, da ste prenedavni šli na Wall Street, kjer ste se srečali z mojstri mednarodnih financ in ki, je, ki, so, ki jih tukaj vsi dobro poznamo, še zlasti tisti, ki imamo evro in to iz vlastnih denarnic. Spet se je pojavilo uh, eh, popraševanje, kdo so vaši sodelavci in kdo so vaši uh, ukazovalci. Namreč, ker ste bili dolgo časa komisar, ste uh, sodelovali v rezultatu in izidu te uh, situacije. In kdo so vaši, kdo so tisti, ki vam ukazujejo, kaj ti stalno uh, ste preuzemali vlogo tistega, ki uradno izplačuje mednarodnim finančnikom. Govorite o Evropi, ki ni naša in o Evropi, ki si je ne delimo. Kot je rekel vaš uh, eh, pred, uh, eh, zaščitnik Đorđa Napoletano, tukaj izrabljate. Namreč pravite, da sami ne moremo iz krize, ampak ali vam ni jasno in vam in drugim, kot so ste vi, da če še naprej govorimo lažno, da obstaja Švica, Norveška, Nova Islandija, Kanada, Avstralija, tradicionalno zahodne demokracije, katerih eh, državljani brez evra in brez unije vidijo, da obstajajo finance in gospodarstvo, ki so v bistveno boljšem stanju kot pri nas. Najlepša hvala, gospod Speroni. Ja, Najlepša hvala, gospod Speroni. Dobro. Herr Kohn Bendit. Gospod Kohn Bendit. Hvala, gospod Golniš ima besedo. Leider für eine Minute 30 Minuto in pol imate, gospod Golniš. Gospod predsednik sveta, veliko ljudi pozdravlja hitrost vašega ukrepanja, varčevalni eh, načrt in vsi se eh, trudijo hvaliti, da ste eh, se dobro lotili tega in eh, to hvali tudi gospod Dragi. To je načrt eh, za liberalizacijo, načrt reform trga dela. Imenujete ga Eh, načrt eh, za rast in za zaposlovanje, ampak to je načrt za socialno regresijo. Eh, čestitamo vam za pogum, ampak vseeno, ali je to pogum? Ko ste bili imenovani na to mesto, boste vedeli, da boste te odgovornosti izvajali tako kot v preteklosti in da vam nikoli ne bo treba uh, iti na volitve. Ali E, ni to osebna žalitev. Vaša demokratična pozicija je dokaj e, omejena, kajti e, tu je skupina Bildenberg in pa druge, ki so vas omenovali. Čeprav imate parlamentarno večino, to še ne pomeni take legitimnosti. Treba je spoštovati subsidijarnost, ampak gospod predsednik sveta, kolege so vam že odgovorili, gospod Svoboda, ki je ostrijec, gospod Verhoštat, ki je govoril v imenu Alde, on je flamec. Oni so vam odgovorili v angleščini, tu pa imamo tolmače. E, ki znajo tolmačiti tudi nacionalni jezik oziroma državni jezik gospoda Ferštopa, ni eh, jezik Big Brotherja, ki ga tu treba uporabljati. In eh, jezik eh, tukaj eh, sedečih mojih sosedov. V imenu komisije ima besedo gospod Ševčevič. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik vlade, poslanke in poslanci. Eh, Eh, Italija je sedaj v raljivem položaju, zato ker ima visok javni dolg in nizko gospodarsko rast. Ampak od prvega dne Eh, je vlada predsednika Montija pokazala odločnost, da se sooči s tema izzivoma in je že sprejela veliko pomembnih ukrepov. Na eni strani je decembra sprejela novi svežen vrčevalnih ukrepov za namenom zagotoviti stabilne javne finance. Italiji je to omogočilo eh, doseči že primarni presežek in pa je tudi eh, ta svežen ustavil nadaljno drsenje. V zadnjih tednih je bilo sprejeto predvsej strukturnih ukrepov v zvezi z obdavčitvijo, pokojninami, konkurencov, poslovnim okoljem in pa učinkovitostjo javne uprave. Najnovejši ukrepi ok ok ok ok ok ok ok ok Eh, namenjeni upravni poenostavitvi lahko samo še izboljšajo konkurenčnost in gospodarsko okolje. Ti ukrepi lahko tudi odpravijo oska grla in tudi povečajo zmogljivost prilagajanja italijanskega gospodarstva. Komisija pozdravlja odločno okrepanje italijanske vlade in je pripravljena eh, vladi tudi pomagati na način, kot se ji bo to zdelo primerno. In E, komisija podpira tudi boj e, proti brezposelnosti med mladimi preko preprogramiranja strukturnih skladov do leta 2014. Gospod predsednik vlade, kot ste lahko videli, imate v Evropskem parlamentu močno podporo. Veste, da imate veliko prijateljev e, tudi v komisiji in zato bi vam želel v imenu komisije reči, da Italiji vaši vladi in vam osebno želimo vse najboljše pri vašem delu. Hvala lepa. Hvala, gospod Čepčevič. Zdaj pa dajem besedo še premijeju Montijo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Glede na to, da sem v začetnem govoru bil daljši, kot sem nameraval, potem bom sedaj v zaključku izredno kratek ozrl bi se predvsem na to, da se vam še enkrat zahvalim, gospod predsednik, spoštovanim poslankam in poslancem, ki so pokazali razumevanje, podporo in spoštovanje moji državi in vladi, ki jo imam čas predsedovati, ter meni osebno. Te izrazi eh, čustov, ta dejstva, te besede so eh, nam v veliko oporo, ki poskušamo vladati Italiji vedno bolje, vedno več prispevati in vedno bolj eh, zagotoviti kot Italija eh, rast v Evropi. In eh, tudi komisarju Ščefkoviču bi se posebej rad zahvalil za njegove izjave. Odzval se bom pa samo na dva prispevka, ostalo pa bom v pisni obliki poznaje preučil. Zaradi tega, ker je bilo eh, izraženih veliko filozofskih in sistemskih misli, eh, glede na to, kar je rekel kolega eh, Speroni, pa bi rekel naslednje. Rad bi se eh, zelo kratko in potem še krajše odzval na nekaj. Čisto kratko. Eh, kol, poslanec Kolniš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 nisem eh, se tudi trudil dobiti to legitimnost. Prosili so me, naj to delo opravim, meni se zdi pasionantno, tega nisem naredil spontano in zato sem prepričan, da če, vas prosi, eh, če bi vas prosili, da bi eh, v težkem trenutku prevzeli vlado svoje države, bi prav gotovo zavrnili bi, in bi rekli, da boste to naredili samo, če bi vas eh, izvolili, se pravi, če bi imeli demokratsko legitimnost. Um. Alla signora, all'onorevole. Gospe poslanki. All'onorevole, uh, all'onorevole. Hvala tudi eh, za to živahnost, ki jo sedaj izražate, kolegi Guharmsu bi rekel naslednje, čisto splošno, kar se tiče grške problematike. Veliko zanimivih, pomembnih komentarjev smo slišali, o tem smo vsi veliko razmišljali. Zato bi vas pozval, glede da, glede to, da sem eden med najstarejšimi tukaj, da pogledate vse skupaj skozi zgodovinsko perspektivo. Prav gotovo eh, težave eh, današnje Grčije nas eh, lahko privedejo eh, do tega, da razmišljamo, da jo obravnavamo pretirano in mogoče je temu res tako, ampak prosim, ne pozabite, da eh, je dolgo let eh, grška politika, in to govorim kot zunani opozovalec, pravzaprav bila perfekten seznam najslabših praks politik v naših državah. In ko rečemo v Evropi, uh, v Evropi zaenkrat eh, funkcionira demokracija na eh, nacionalni ravni, ne pa tudi na evropski ravni, ampak mislim, da to zanikamo kot prvo, to je eh, mesto evropske demokracije in ne moremo kot eh, primer dobro delujoče demokracije obravnavati Grčijo, eh, kjer je ogromno, tako kot v drugih državah, eh, veliko eh, nekonkurence, izogibanja dolgov, plačilu davkom, nepotizma, korupcije in tako dalje. Čeprav mogoče se nam zdi disciplina, ki jo zahteva evropski proračun pretirana, tudi sam eh, te disciplinske ukrepe eh, deloma obsojam, ampak kultura stabilnosti, ki so jo, si jo izmislili v Evropi in ki smo jo vsi eh, sprejeli za evrom in masritsko pogodbo, je tista, ki nam omogoča večjo resnost v uh, politiki posameznih držav, kajti v preteklosti uh, je bilo preveč enostavno, da so uh, politiki prenašali državno zadolženost na naslednje generacije in na ta način uničevali lastne države. Torej, v Evropo vidim kot neko uh, ravnovesje. Na eni strani se je sedaj nagnila preveč v uh, smer zatakovanja pasu, ampak kot italijan lahko rečem končno sigurno je uh, šlo v to smer, kajti Italija uh, je naprimer pred eh, mnogimi leti pred vstopom v Evropsko monetarno unijo bila izpostavljena posebni proračunski disciplini. Še enkrat hvala za vašo pozornost. Dank, Herr Najlepša hvala, gospod premije, za vaše odgovore. S tem je razprava zaključena. Pa tako lepo govori.